nekega evropskega novinarja ali pa recimo Turčija. Lahko bi ga tudi eh, ugrabili recimo. In kaj boste potem rekli? Kajte, oni bodo rekli, da je kršil, eh, da je skril neke skrivnosti iz Turčije, Irane in tako naprej. Tako da res ne smete se igrati poncija Pilata, ne smemo križati žvižgačev. Ana Gomeš eh, eh, bi vam rad postavila vprašanje, modri karton. Strinjam se s, z mojim kolegom Kologlujem, da je to politično telo, imamo pravico do pra, političnega mnenja. Uh, in to tudi počnemo in pravimo, ne sme priti do zrešitve ZDA in mi pričakujemo, da bodo sodišča v zdržen kljestvu, ki je zaenkrat še v EU, da se držijo evropske lipstne temelj pravic in na podlagi teh pravnih temeljev mi pričakujemo resolucijo, v kateri bi zapisali, da je treba pripričati zaščito države, ki še vedno izvaja smrtno kazen. Ali se strinjate z mano, gospod Kologlo? Popolnoma se strinjam, moramo dati izjavo. Dali smo ogromno izjav o Venezueli, o Turčiji, o vsem. Tu pa sedaj govorite o sodnih postopkih. Ali se je sodni postopek eh, spoštoval v drugih državah? Mi podajamo izjave glede tega. Zakaj pa sedaj ne bi smeli? Zakaj? Ker je britanska vlada povsem zmedena zaradi Brexita in sedaj uh, britanska vlada zlorablja primera Sanža. To ni prav. Vi ste politik in morate sprejeti stališče. Ste za izročitev ali ste proti njej? Hvala. Lepo bili ste pozvani, imate pravico od odgovora. Izvolite. Predsedujoča, hvala, da ste mi dali besedo, da se lahko odzovem. To je pravna zadeva. Pika. To je pravna zadeva. Če zagovarjate to, da se politiki vmešavajo v pravne postopke, je to posebno razumljivo stališče, s katerim se pa ne strinjam. To je torej nekaj, kar lahko rečete, vendar pa je v nasprotju z delovanjem zahodnih demokracij moramo ločiti izvršno in sodno oblast. To je temeljnega pomena. Hvala lepa, sedaj pa Ana Miranda, ena minuta v imenu zelenih. No, potem vam pa dam še eno minuto, izvolite. Naj vas nekaj vprašam, spoštovani kolega. Kaj pa procesi v Turčiji? Ali je prav, če Turčija pravi, to so, so pravni postopki in morate spoštovati sodne postopke v Turčiji in se ne vmešavati vanje? Zakaj smo potem sploh sprejeli toliko izjav glede sodnih postopkov v Turčiji? No, predvidevam, da je to retorično vprašanje. Želite odgovoriti? Izvolite le nekaj sekund potrebujem. Ker torej zagovarjate to, da se britanski parlament umeša v sodne postopke. To, kar pa govorite glede Turčije, je, da torej popolnoma se strinjam z vašo kritiko Turčije in želim se, da bi naša vlada jasno rekla, da Turčija nikoli ne bo članica EU ne glede na to, da smo mi člani EU ali ne. Hvala. V eh, bistvu nismo slišali, lahko bi še, še dolgo pogovarjali. Uh, bomo dali sedaj besedo Ani Mirandi v imenu zelenih. V, v ponedeljek sem imela dogovor z Željem Assangeom v Londonu, vendar do tega dogovora ni prišlo, ker je bil areteran. In, uh, njemu se krši eh, pravica do azila, azil bi ga obvaroval smrtne kazni in veleposlaništvo Ekvadorja bi ga eh, rešilo pred električnim uh, stolom in pred tem, da bi ga nepravično sodili. S tem je Ekvador pravzaprav kršil načelo uh, azila, ve se, kdaj je treba podeliti uh, nekomu azil. Gre za nekoga, ki mu je bil podeljen azil, ker je kazal na zločine. In britanski, britanski uh, organi kažejo oziroma se sklicujejo na odločene določbe v nekem sporazumu, vendar to ne pomeni, da je življenj sašni boj izročen v ZDA. Združeno kraljestvo ni nikoli dal nobenih zagotovil glede tega in mi menimo, da so Ekvador, ZDA in Združeno kraljestvo koordinirali prijetje življenja Sanža in Julian Assange se ne sme izročiti ZDA. Če se bo to zgodilo, potem bodo vsi preiskovalni novinari um, ogroženi. Hvala lepa. Sedaj bomo začeli s postopkom pritegnite eh, pozornost predsednika. Najprej gospa Konečna minuta. Hvala lepa, gospa. Eh, predsedujoča. Danes smo glasovali za eh, zaščito eh, žvež, žvežgačev in to je nekaj, o čemer smo danes glasovali in naj povem, da vsi veliki škandali od leta 2014 naprej, recimo LuxLeaks, Panama Papers, so bili razširjeni po zaslugi žvižgačo in so bili v zelo jasnem interesu javnosti in res mi je vseeno, če je za vas Žilja Sanš heroj ali izdajalec. To je sedaj sekundarnega pomena. Pomembno je to, da če želimo zaščititi žvižgače, potem moramo zaščititi Assanža. Lahko se ga le izroči v neko državo, kjer se novinarjev ne šteje za sovražnike ljudi. Hvala lepa. V imenu komisije gospa Jurova, izvolite. Hvala lepa za to razpravo. Rada bi ponovila, da, mi po, da se mi popolnoma zanašamo na neodvisnost eh, sodišč v Združenem kraljestvu in pripričana sem, da temeljne pravice in pravica do pravičnega sojenja eh, bodo eh, izpolnjeni. Eh, sedaj pa Evropski svet. Se, uh, eh, gospod Čot, hvala za to razpravo. Uh, spremljali bomo dogajanje glede gospoda Asanža. Hvala še enkrat za vašo pozornost. Hvala lepa, s tem zaključujem razpravo. S tem smo izčrpali dnevni red za danes, nadaljujemo jutri ob pol devetih. Dnevni red je bil objavljen na spletni strani Evropskega parlamenta. Zasedanje je prekinjeno, lahko noč, nasvidenje.